politični in tehnični eh, ravni. Mislim, da lahko začnemo z odprtim razpravo, s polsko spoštovanje. Um, vladavine prave je pomembno za obe institucije in je zelo pomembno tudi za delovanje notranjega trga, ki temelji na vzajemnem zaupanju in priznavanju. Hvala. Najlepša hvala, gospa podpredsednica, za to uvodno izjavo in zato, da ste povdarili, da prihodnosti brez tega, da se držimo vladavine prava, ni. Razpravo bo odprla gospa Mecol. Hvala. Vidimo, kako nujna situacija in zato se nova tukaj danes razpravljamo o Polski. Tukaj smo zaradi tega, ker so polski državljani tudi evropski državljani in zaslužijo si iste pravice kot nekdo na Švedske, Italiji ali na Nemške. In vse, ko so vse njihove pravice zablokirane na polskem, se mi ne bomo umaknili in bomo odigrali svojo vlogo. O tem razpravljamo sedaj eh, kot eh, poziv polski vladi, da se odloči za dialog in ne za konfrontacijo, da se odloči za pravičnost in ne predsotke in ne za populizem iz preteklosti. In, in žal mi je, da moram povedati, da je bil zadnjič pravosodni sistem uh, pod takim pritiskom uh, že davno v preteklosti v komunizmu in uh, znova uporabljajo zatiranje in, uh, um, in s tem mahajo pred, pred očmi evropejcev. In če pa to, če to vlada simbolizira, potem so sodniki ravno nekaj nasprotnika in mi spoštujemo eh, te sodnike in njihov pogum je pravi simbol polskega poguma, ki ga cel svet obvščuje in občuduje. In evropsko mm, članstvo ima svoje posledice. Vsi smo se zmenili, da bomo sledili istim pravilom in komisija mora uporabiti vse instrumente za to, da uporabi začasne ukrepe in za to, da zaščiti pla, eh, polske državljane. In, eh, Vse skupaj pomeni, da se Poljska umika od Evropa in mi tukaj skušamo uh, eh, jim, torej, jih zadržati, zato da ne bi obrnili svojega hrbta uh, Evropi. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo v imenu skupine socialdemokratov, gospod Lopes Aguilar. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa podpredsednica Jurova. Kot veste, imam to čast, da predsedujem odboru za temeljne soboščine, pravico in svobodo. Tam razpravljamo o načelu načelih, ki so zapisana v drugem členu pogodbe o delovanju Evropske unije. Ne gre za to, da se uveljavijo pravice večine, ampak gre za spoštovanje pravic manjšine. In eh, zagotoviti želimo tudi, da je pravosodje neodvisno. Zato smo morali sprožiti sedmi člen v primeru Mačarske. Sedaj pa nas skrbi Poljska. Tam so namreč izvedli zakonodajne reforme, ki resno ogrožajo neodvisnost sodstva. Disciplinski sistem je bil razglašen za neustavnega. Sodnikom tudi grozijo sankcijami, če se ne strinjajo s temi reformami. Zato želimo izraziti vso našo podporo temu, kar ste dejali. In to je, da izvršimo mandat odbora Libe, da imamo okvir za temene soboščine, pravice in vladavino prava, ki je celovit, kjer sodelujejo vse države članice in v katerem lahko izvedemo redno, redni pregled spoštovanja teh načel. Na polskem pa opažamo ustavni razpad, kjer vladajo populisti. In to se dogaja posod, če posebej na polskem. Schön, Najlepša hvala, gospod Lopes Aguilar. Sedaj pa domi besedo gospod Šimečka v imenu skupine Vinejur. Hvala, predsedujoča, drage komisarke. Spomnim se, da smo zadnjič pred štirimi tedni razpravljali o tem in spomnim se, da smo rekli, da je situacija Poljske nekaj, česar še ne, nismo doživeli in da nikoli nobena evropska vlada ni izvajala takega nadzora nad pravosodjem. In danes smo tukaj, vidimo, da je situacija še slabša. Danes je Poljska prva država, ki, iz, ki zaradi izvajanja evropske zakonodaje lahko odpusti Eh, svoje sodnike. In mi mm, tukaj se moramo boriti proti temu. Čas pa se izteka, kaj ti vrhovno sodišče um, bi torej bi, lahko pre, bi lahko preprečil tega, da bi prišlo do um, ločene, ločenja oblasti. In tukaj ne želimo kaznovati Poljako ali polske vlade. Mi moramo ukrepati za to, da bomo zaščitili demokratične pravice evropskih državljanov, torej polskih državljanov. In tukaj smo zato, da bi. Mm, nismo zato, da bi. Da bi lahko bi rekli, da, ne, eh, da mi na Zahodu ne razumemo eh, tistih držav, ki so živele pod komunizmom. Kot eh, slovaški politiki in mojo družino so preganjali komunisti, vam lahko povem, da vladavina prava ni stvar pravnega sistema, ampak je ustavna zadeva evropske zakonodaje. Kolegi. Najlepša hvala. Sedaj nadaljujemo z razpravo. Naslednji ima besedo gospod Blaško v imenu skupine eh, IDA. Dziękuję vam za slovo. Um. Najlepša hvala za besedo. Zelo zanimivo je, kako znova v Evropskem parlamentu razpravamo o nekih izjavah, o gro, grožnji vladavini pravja na Poljske. Mislili, mislil bi si, da bomo razpravljali o tem, zakaj je Združeno kraljestvo izstopilo, ampak znova smo tukaj in slišam, poslušamo o tem, da je treba zmanjšati patriotizem in suverenost narodov. Izdajamo vedno nove um, zakone in to moti življenje državljanov. Sedaj pa smo v kampanji tistih, ki želijo zaščititi demokracijo, eh, kaj ti Poljska ima <clears throat> svoj način demokracije in eh, vsi tega ne razumejo. In mislim, da nihče nima pravice, da se meša v notrene zadeve suverene države. Eh, kadarkoli se je v zgodovini to zgodilo, nikoli ni bilo dobro. Torej, nekdo se sprašuje, Ali želite s tem doseči učinek domina? Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo gospa Rajntke v imenu skupine zelenih. Hvala predsedujoča, gospa podpredsednica, dragi kolegi, nekaj drži. Ne, ne obstaja samo en način, kako zgraditi demokracijo. Niso vsi pra, vse pravne tradicije enake, ampak za vse demokratične sisteme obstaja predpogoj in to je, da Če dobite večino, to ne pomeni, da lahko spodkopavate vladavino in temelj, prava in temeljne pravice. In <clears throat> omenjam oboje, zaradi tega, ker oba koncepta sta trenutno napadena na polskem. Neodvisnost pravosodja in torej ločitev oblastnih eh, eh, vej oblasti, <clears throat> to je nekaj, je nekaj temeljnega. Temeljne pravice zlasti tistih, eh, ki si jim take pravice najlažje odzajamajo, so zelo pomembne. In mislim, da postopek po sedmem členu in mehanizem o o vladavini prave in mislim, da moramo tukaj upoštevati vse razsežnosti. Poljska je država, ki leži v središču Evrope. Brez Poljske ta Evropska unija nikoli ne bo popolna. Poljski državljani so dejansko evropski državljani in zato namesto, da krivimo Evropsko sodišče, Bruselj ali kogarkoli za to, kar se dogaja, mora poljska vlada se potruditi eh, in začeti konstruktiven dialog, da reši ta, te zelo pomembne in nujne probleme. In prosim vas, kolege, da to sporočite tudi na polskem. Ne glede na to, kar si mislite, kar smo videli uh, v preteklosti, v sovražnih kampanjah, uh, v preteklih mesecih, je nekaj nepremičljivega. Mi imamo lahko samo demokratično razpravo, če bomo spoštovali drug drugega. Hvala. Hvala, videla sem vaš moder kartonček, vendar pa v tem prvem krogu ne sprejemamo modrih kartončkov. Morda kasneje v tem prvem krogu se modri kartončki ne sprejemajo. Sedaj dobi besedo gospa Šidlo v imenu skupine EKR. Izvolite. Pani predsednica, šanovni państvo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 predstavlja, torej izvaja nek politično dejanje. Poljska pravosodje potrebuje reforme in v skladu z ustavo in v skladu z pričakovanji polskih državljanov smo začeli z reformami pravosodje in te, pravosodje bomo tudi, te reforme bomo tudi pripeljali do konca pravna razprava sedaj poteka na polskem. Eh, gre tudi za politični kontekst, ampak polski politiki se bodo ukvarjali s tem kontekstom, kajti to so stvari, ki so podvržene polskim zakonom in gre za kršenje pogodb. Treba je povedati, da reforme so bile uvedene tudi v drugih državah članicah Evropske unije. Naprimer, ko bi sodnik želel politično govoriti v Nemčiji, je to mogoče. Reforme na polskem pa delujejo za Polske za Poljake in ne za nek oze krok ljudi. Mi želimo dokončati te reforme in imamo pravico to storiti. Današnja razprava pa je politična in ne vidim potrebe po taki razpravi. Pred tremi tedni smo govorili o vladavini prava na Polskem in noben nov, novo dejstvo se med tem ni pojavilo, zato, ki bi dokazovalo, da se vladavina prava na Polskem krši. In sedaj se vračamo k tej temi in oblikujemo neko novo resnico. Komisarka Jurova je bila na polskem in zagotovili smo ji, da želimo ohraniti dialog, ampak za dialog sta potrebna dva. Zdi se mi, da je za dialog pripravljena samo polska vlada. V preteklih eh, mesecih smo vam skušali razložiti reforme. Mi upeljujemo reforme, ki temeljijo na tem, kar imajo tudi druge države. In uh, sprejemamo odločitve, ki temeljijo na pogodbah. Torej, kolegi, osreditočiti se moramo na nekaj drugega, ne na Polsko, ampak na to, kaj se dogaja v tej dvorani. Zakaj se kritizira Polsko za nekaj, kar je vključeno v vse sisteme drugat. Nekatere pravice eh, pripadajo lokalnim parlamentom in sedaj se jih eh, zlorablja. Ali ni vaša dožnost, da branite Evropski parlament, ki ne sme biti zlorabljen v politični kampanji v nobeni državi. Na polskem sedaj se odvija mm, kampanja, ampak vsi, ki so ki mm, spodbujajo to razpravo, želijo vplivati na kampanjo mm, na polskem. In sedaj vas pozivam, kolegi, da ne poslušate tistih, ki se ne strinjajo z demokratičnimi odločitvami in bi želeli pritiskati, pritisniti na Polsko zaradi končnega rezultata volitev. Nekateri polski politiki ne razumejo, da bo taka razprava v resnici škodila uniji. Poljska je članica Evropske unije, ima pa tudi svojo suverenost in kot suverena država ima pravico braniti svoje skupnosti. So odgovorni za Evropsko unijo, tako kot vse druge države članice in želeli bi biti deležni istega ravnanja kot vse druge. In kot uh, bivša polska ministrica vam želim povedati, da v Poljski imamo vladavino pravo, ravnamo skladno z evropskimi pogodbami in našo ustavo in ravnam, imamo svojo suverenost in tako bo tudi ostalo. Sedaj pa ima besedo gospod Arvaniti v imenu skupine GUE NGL. Izvolite. Hvala. Nepravično je slišati mnenje, um, po katerih um, parlamentarcem ni všeč Poljska. Vendar pa to ni res, vendar pa ne moramo dovoliti državam, nekaterim državam članicam, da spremenijo uh, listino temeljnih pravic Evropske unije. Trenutna vlada na Poljskem je v konfliktu z številnimi našimi načeli, recimo vladavina prava, zloraba oblasti, pravice manjšin, pa tudi pravice žensk do splava. Poljska. Vlade se lahko spremenijo, vendar pa temeljne pravice pa ne. Kvečimo so se izboljšale, ne moremo pa jih spremeniti. Zato vas prosimo, da prisluhnete, prisluhnite vsem skupinam, ne samo desnici, ampak tudi zelenim, guje, les. Ne moremo imeti vsi narobe. Sedaj pa ima besedo gospod Pučtemon v imenu neodvisnih poslancev. Dragi kolegi, danes govorimo o vladavini prava v Evropi in zlasti o polskem. To je nujno potrebno. Kaj ti, če del Evrope nima, ne spoštuje vladavine prave, to vpliva na celotno Evropsko unijo. Problem pa je, če Evropska unija uporablja dvojne standarde in deluje drugače glede na deželo, ki jo, državo, ki jo obravnava. Če vladavino prava treba zaščititi, v, eh, potem morajo institucije iti do konca pri vseh državah. Morajo biti močne s šipkami in šipke z močnimi. In v tem primeru pa če so šibke z močnimi, gre tudi za uh, kršitev prava. Um, Poljaki se lahko sedaj vprašalo, eh, se to lahko sprašuje, zakaj pa Španska lahko ignorira odbor eh, za človekove pravice uh, Združenih narodov? Zakaj je v redu, če, Polska, če uh, Španija zapira uh, politične zapornike in če želimo krepiti vladovino pravo v Evropski uniji, moramo nehati z dvojnimi standardi. Gremo za razpravo. Besedo ima gospod Halicki, izvolite. Oh, Modri karton imamo za vas, sprejmete? Da, v redu. 30 sekund. Really 30 sekund. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Puždemon, s vsem spoštovanjem, kako lahko vi pridete sem v Evropski parlament in nam predavate o vladavini prava in o pravni državi? Vi ste bili prvi v katalonski vladi, ko ste kršili vladavino prava s tem, da ste razglasili neodvisnost in ignorirali špansko ustavo. Ignorirali ste razsodbe ustavnega sodišča v Španiji. Je to v skladu s tem, kar ste ravno kar dejali tukaj? 30 sekund odkud. S tem ste mi dali odlično priložnost, da razložim, primer tega dvojnega standarda. Če jutri potujem na Polsko, sem prepričana, da bodo na Polskem spoštovali imuniteto, ki jo imam kot evropski poslanec. Če bom pa potoval v Španijo, pa tega ne bodo spoštovali. Aretirali me bodo in zaprli do konca mojega življenja v zapor. To je drža, ki si, ki ni pravilna za Evropsko unijo, ko gre za vprašanje vladavine prava. Sedaj pa gospod Halit. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Jasno je, da tukaj ne razpravljamo o sodni reformi na polskem. Kajti tega ni. Državljani imajo dostop do pravice in do sodišč. Sedaj razpravljamo tukaj o ravnanju ene same stranke, ki uvaja svoj sistem in imenuje na določene položaje svoje ljudi glede na pripadnost stranki. ker se mi ne strinjamo glede teh vprašanj v Evropski uniji, zaradi tega, ker imajo državljani pravico, da se njihove pravice spoštuje, tako temeljne svoboščine, človekove pravice in pravice. Sodniki morajo ti to spoštovati. Pravijo, da Polsko Evropska unija preganja. To ne drži. Stranka pravica in pravičnost preganja Poljake. Veliko sodnikov preganja ta disciplinski odbor na Polskem. Imam pa zelo dobro novico za komisijo. V zgodovini se je polsko ljudstvo vedno postavilo za svoje pravice. Najlepša hvala, gospa Barley neodvisni strokovnjaki v komisiji ne bi mogli tega bolj jasno izraziti. Če bo sodna reforma izvedena, izvedena glede tega disciplinarnega organa, potem Poljska krši vladavino prava. Polski predsednik pa je kljub vsem opozorilom ta nov zakon podpisal. To ima posledice za polsko družbo tudi na osebni ravni. Prejšnji teden je disciplinarni odbor eh, sodnika Ština Pavla odpoklical od svojega položaja in devet oseb, ki so bili imenovani v sodnem svetu, je sprejel sklep, da se tega sodnika odpusti. Evropska komisija je takoj sprožila sodni postopek na Evropskem sodišču. Vidimo veliko malih zakonov, ki sestavljajo mozaik tega, ki kaže na to, da načelo vladavine prava na polskem ne velja več, da sodstvo ni več neodvisno, zato nujno potrebujemo razsodbo Evropskega sodišča. Tukaj ne gre za izbiranje različnih stvari na polskem, ampak gre za spoštovanje celotnega področja vladavine prava. Najlepša hvala, imam modri karton za vas, samo enega lahko sprejmem zapytać Pani. Zwolite. Najlepsza chwala. Rad bi vam zastavil vprašanje. Vi ste Nemka, kaj ne? Vi govorite o členu 107, kjer piše, da za to, da pravosodni sistem lahko ustrezno deluje, je treba pregledati, kako delujejo disciplinski procesi. Tukaj imam civilni proces, zakonik iz Nemčije, ker piše, da oseba, ki krši pravice, je lahko tej osebi izrečena, izrečena zaporna kazen. Ne vem, o čem govorite, poglejte si svoje lastne zakone. Tukaj ne zastopam Nemčije, ampak evropske državljanke in državljane. gospa Schindler je lagala. Da sodniki ne morejo sodelovati v političnem življenju. Tukaj imate kolege iz stranke AFD, ki imajo sedež v nemškem parlamentu. Vi govorite o kršenju zakonov, tukaj pa govorimo o spreminjanju zakonodaje. Tukaj govorimo o izvrševanju evropskega prava in evropskega pravnega reda. V Nemčiji zagotovo sodnik v takšnem primeru, če bi bil drugačnega mnenja kot vlada, ne bi bil zato kaznen. V redu, sedaj gremo na naslednjega govornika, gospa Strogarja. Januarja je 20 evropskih sodnikov miroljubno protestirala v solidarnosti do polskih sodnikov. Sedaj moramo storiti enako s dejanji, ne z besedami, zato da zavarujemo evropski polski sodni sistem. Gospa komisarka, to imate prav, tukaj ne gre za reforme, ampak za uničeni razpad. Ne moremo močati in sedeti križem roko, vidimo, da polska vlada krši evropsko zakonodajo. V evropskem DNK je zapisano, da se zahteva neodvisno sodstvo, ki lahko izreče pravične sodbe v skladu z nacionalno evropsko zakonodajo. Sedaj pa Poljska potiska to državo daleč stran od Evropske unije in ogroža prevlado evropske zakonodaje. Tukaj govorite, kolegi, iz, eh, o reformah iz eh, časa gospoda Rumburaka in tudi drugih eh, in s tem naj bi odpravili evropsko zakonodajo. Prosim, da opozorite gospa komisarka Polsko, da je največja prejemnica evropskih sredstev. Mi pa moramo potem vezati to pomoč in finančno podporo na spoštovanje evropske zakonodaje. Najlepša hvala, mogoče. Boste dobili še nekaj časa za govor, če boste sprejeli modri karton. Gospa Vežnes, kaj vam želi zastaviti vprašanje? Spremete? Torej, tukaj sedijo ljudje, ki um, služijo Evropski inštituciji, vendar pa ne želijo spoštovati Evropske zakonodaje, zato ne. Torej, naslednja je gospa Štrik. Gospa predsedujoča, s tem zakonom je polska vlada utišala polske sodnike in kriminalizira njihove ravnanje, ki naj bi sodili neodvisno. To je res zaskrbljujoče, je korak naprej na poti po, do diktatorske in totalitarne države. S tem nam reč odreka državljanom pravico do tega, da jih sosa zaščiti pred oblast, oblastmi nekaznovanost lahko tudi povzroči propad vladavine prava drugot. Zato pozivam komisijo, da še naprej ukrepa in da sproži postopek in zahteva, da se odpravi ta zakon Mavka. Vendar pa to ni povezano samo z evropskimi inštitucijami tudi države članice morajo prevzeti svojo vlogo in eh, opozoriti polsko vlado na vse možne posledice. Sedaj pa se skrivajo raje za Evropsko komisijo. Vsi državi, državljani zahtevajo, ne samo na polskem, eh, da se jim zagotovijo njihove pravice. Modri karton za vas, gospe Vižnjevske, sprejmete, da izvolite 30 sekund, prosim, za vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, govornica je dejala, da so na Poljskem sodniki na miroljuben način protestirali proti tej reformi in na miroljuben način zaradi tega, ker so oblasti dopustile, da ta protest poteka. V nasprotju s Francijo, kjer pretepajo protestnike in tiste, ki protestirajo na ulicah. Omenili ste tudi sodnike, ki naj bi jih trpinčili. Vendar pa to ne velja za druge ljudi, naprimer za kmete v Evropski uniji, kjer nimajo, ki nimajo več možnosti preživljanja. Izvolite 30 sekund za odgovor. Uh, sorry, I really don't understand the call ne razumem konteksta tega vprašanja. Mislim, eh, da ste govorili o prejšnji govornici, ki je omenila tihi protest. To je res, eh, vsi smo to eh, tudi videli. Protestirali so proti pritiskom nad njihovimi kolegi in da se zagotovi neodvisnost sodstva. Vi mislite, da demokracija ščiti samo pravice večine. Ne, demokracija ščiti pravice vseh, tudi manjšine. Demokracije brez vladavine prava pa ni. Dobro, torej nadaljujemo z razpravo. Naslednji ima besedo gospod, gospod Gonzales polske oblasti so bolj zainteresirane za spor kot za kompromis. Od komisarke Jureve pričakujemo odprt in konstruktiven dialog. Sedaj pa opažamo sprejetje nove zakonodaje, ki še bolj ogroža neodvisnost sodstva. Samo od januarja letos je 40 sodnikov bilo podrobno gledom zaradi tega, ker se niso strinjali z odločitvami vlade. Eh, kakšna pravica je to, če se preganja sodnike, kakšen je namen te reforme, da se izboljša pravico ali da se sodstvo podvrže političnemu nadzoru. To pa ni v skladu z demokratičnimi mm, nazori, načeli, ki nas delajo evropejce. V, na polskem se ne izvaja reforme, ampak se izvaja represija. Ko se ogrozi sodstvo in pravica, moramo poseči in ravno tako mora poseči Evropsko sodišče. Naša vloga je, da zagotovimo, da se izvrši evropska zakonodaja. Naša, pra, naša pravila nam zapovedujejo, da lahko sprememo samo en modri karton, torej samo en govornik ima pravico do modrega kartona, ne more pa biti to ista oseba kot prej. Zato nadaljujemo. Naslednji ima besedo gospod Bedo. <clears throat> Minister spravedljivo. Ko je na oblast prišla stranka pravica in pravičnost, je minister Džiobro spremenil pravosodni sistem. In s tem je ukrepal v nasprotju s prejšnjim režimem, v nasprotju z željami državljanov. Zamrznili so eh, celo evropska sredstva in s to reformo želijo tudi izstopiti iz eh, zastavljenega okvira. Delujejo samo v interesu svoje stranke in s tem ogrožajo pravice navadnih državljanov. Na srečo pa na Poljskem. Ni razlik med tistimi, ki želijo zaščititi demokracijo, ne glede na stranko in tega s takšno zakonodajo ne morejo storiti. Misliti moramo na državljane, kaj ti zaradi norosti stranke pravice in pravičnosti bodo plačali zelo visoko ceno. Kako lahko zamrznemo ta sredstva na polskem in kako lahko uh, zaustavimo te norosti v tej državi. Za vas imamo modri karton, spremete? Da? Mrs. Šapčinska, please. Gospa Šapčinska. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo. Najlepsza chwala. vsi, ki govorijo o poleksitu, želijo sprožiti škandal. Sem evropska poslanka, ki je bila izvoljena na polskem. Sem ponosna na svojo državo, ki ima čudovito zgodovino, lepe ljudi in eh, ne moremo izgubiti države s takšno zgodovino. To bi bilo, kot da bi naenkrat Nemčija ali Francija izpustili iz države. Gospa poslanka, tudi sam sem Poljak in tudi sam sem ponosen na to. Sem ponosen na to, da je to država, ki ima drugo najstarejšo ustavo na svetu in gre za državo, ki je odpravila komunizem. Sedaj pa vlade v tej državi ljudje, ki so slabši od komunistov in državo potiskajo v situacijo, ki je hujša od komunizma. Ne bom dopustila razprave, dopustila sem modri karton, vendar pa niste zadovoljni zastavili vprašanja. Pri naslednjem modrem kartonu želim, da se zastavi vprašanje. To ni dodatni čas za govor. Sedaj ima beseda gospa Keller. Merci. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka Jurova. Gospa državna sekretarka kolegice in kolegi. V Gdansku vidimo zastave, ki jih, um, ki kažejo uh, zastave držav članic. mi ne dopuščamo teh disciplinskih ukrepov proti sodnikom, ki nasprotujejo pravosodnim reformam, ki jih želi izvesti vlada. In to postopoma. To so temeljni kamni pravne države in našega demokratičnega modela. Zato moramo okrepiti prostor svobode in pravice, potrebujemo močno sodstvo, zato da bomo lahko skupaj zaustavili vse te ukrepe. Gospa komisarka, kakšne ukrepe boste sprejeli za to, da boste zaustavili takšna dejanja, ki ogrožajo vladavino prava na Poljsko? Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Bilčik. Uh, gospa predsedujoča, gospa komisarka Jurova, sem ponosen evropejec iz Srednje Evrope, iz regije, kjer uh, je 30 politikov sledilo viziji za to, da se priključimo demokratični Evropi. Srednje in vzhodne evropske države so spremenile Evropsko unijo na korenit in nepovratni način mi spoštujemo ta načela, spoštujemo evropska pravila, pravico in načela, ki mora veljati posod. Težava potem je, da to ne drži. Sem slovaški evropski poslanec in zato me zelo skrbi za kvaliteto in kakovost sodstva in spoštovanja pravil povsod v Evropi. Zato se zauzemam za evropsko pravico in tudi za polsko pravico. Prosim, verjemite mi, to pravim kot. Eh, kolega iz Srednje Evrope. Ne zanima nas nič drugega kot samo kakovost demokracije in verodostojnost polske in vladavine prava v tej državi. Za vz, zaradi vseh si ne moremo privoščiti vračanja nazaj v preteklost. Najlepša hvala, sedaj pa nadaljujemo z razpravo. Gospod Mar. Najlepša hvala, gospa podpredsednica, gospa komisarka. Najprej bi rad povedal, da čutim tesno povezanost z državljani z Polske. To govorim predvsem kot Avstrijec. Avstrijke in Avstrici se imajo veliko zahvaliti Poljakom v zgodovini. Poljska je veliko prispevala k ideologiji, ki jo sedaj uživamo. Veliko so utrpeli v času druge svetovne vojne in Avstrici so sodelovali v tem nacističnem sistemu, na, ki je bil zgrajen na podlagi laži. Zato bi rad dejal, da vse To, kar se dogaja na področju ogrožanja vladavine prava in pravne države, si Poljaki ne zaslužijo. Oblasti morajo misliti na prihodnost, na svoje državljane, na njihove otroke, vnuke, ki si zaslužijo pravno državo. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Mureša. Hvala, predsednica, dragi kolegi. Sedanja polska vlada in sedanja stranka za pravico govori o vladavini prava, vsak dan pa deluje prav nasprotno. Dragi kolegi, gledati moramo dejanja te vlade, ne pa besede. To, kar polska vlada prodaja ljudem kot reformo pravosodja, je erozija demokracije. To imenujejo dekomunizacija, ampak vsi vemo, da je to prav nasprotno. To pravijo, da je modernizacija sistema, vsi pa vidimo, da gre za avtoritarnost. Več kot to. Vemo, da je Poljska več kot sedanja vlada. Vlade pridejo in gredo. Vemo, da je Poljska seveda država, ki ščiti neodvisno sodstva, kljub vsem dejanjem ustrahovanja. Imamo pogumne državljane na Poljskem, ki želijo zaščititi pravno državo, imamo tudi objektivne novinarje, ki so proti propagandi vlade, ki spodbujajo svobodo govora. Dragi kolegi, mi smo v strani Poljakom, polski vladi bom pa rekel, poslušajte vaše lastne državljane. Hvala. Hvala. Modri karton imamo za vas. Kolegica Salevska ima modri karton za vas. Prijemate? 30 sekund imate za vprašanje. Če to ni vprašanje, vas bom prekinila. Ja, hvala lepa. Hvala, predsednica. Nisem posem prepričana, če kolega to ve, ampak 20 tisoč polskih državljanov je protestiralo prid polske vlade. Ne vem, če poznate tudi pogodbo Evropske unije, kaj ti vse si lahko preberete, ampak tam ni nobenih pristojnosti, ne v parlamentu, ne v komisiji za takšno razpravo. Predsednica, vprašanje imam, prosim. Prosim, da ne kritizirate na tak način nobene države. No Prosim, to ni bilo vprašanje. Ali želite, da kolega odgovori? Zadnjič mu bom dala možnost, kajti vi želite imeti dodaten čas za govor, to je nespremljivo. 30 sekund. Ampak sprejemamo le vprašanja. Vprašanje je bilo jasno, če poznam pogodbo Evropske unije in pogodbo delovanja Evropske unije. In odgovor je, ja, seveda poznam eh, pogodbo, draga kolegica, in poznam tudi vse člene iz pogodbe, ker so meni evropske vrednote. Prav tako vem, da je naša dožnost, da ščitimo pravno državo, posod po Evropi, vsakem kotičku Evrope, kajti gre za Evropo in evropske vrednote. Vem tudi za eh, tisoče Poljakov, ki protestirajo na polskem za pravna država, so proti vladi in mi jih solidarnostno podpiramo. Hvala. Sedaj nadaljujemo z razpravo. Naslednji ima besedo gospod Pospešil. Hvala, predsednica. Kolegica Šidlo je omenila Češko v svoji izjavi. Jaz sem bil na češkem pet let ministr za pravosodje, mi na češkem ne preganjamo sodnikov zaradi njihovih stališč, nimamo takšne zakonodaje in to zelo dobro vem. Mogoče lahko kaznujemo sodnike zaradi zamud, nikoli pa jih ne bi kaznovali zaradi političnih mnen. In to so temelji vsake demokratične države. Vaš zakon iz 5. februarja pa je nespremljiv, to ni primerljivo z ničemer, kar imamo drugje po Evropi. In podobno kot kolegi bi rekel, da ne gre za iskanje kompromisa. Žal je vaš predsednik to podpisal, sprejel ta zakon in s tem je potrdil to odločitev. Da je treba sodnike kaznovati, če so prepočasni, ampak namesto tega vi kaznujete sodnike, ki imajo mnenje o vašem zakonu in to zelo slabo. Hvala. Kolega Sikorski. V Polsce dohodilo do lamanja pravožnosti, domagajoč. Hvala za besedo. Ta vlada se je trudila narediti Tuska odgovornega za to, kar je posebno neodgovorno. To je noro da bi Tusk bil kriv za letalsko nesrečo v Smolenskem pred desetimi leti. In dokument o tem so celo poslali preko odvetnika v zbornico za disciplinske ukrepe. To ni pravna država. Hvala komisarki Javrovi ker se trudi vrniti demokracijo in vladavino prava nazaj na Polsko. Veliko zahtev imam postopku, pritegnite pozornost predsednice, ne moram dati besede vsem, ker je časa malo. Dobite en govor na, na skupino, torej en član vsake skupine se bo lahko oglasil, ker ste nekateri že govorili, kolega Polčak, vi boste začeli. In predsednica, za udeljenje slova hvala, predsednica, hvala za besedo. No, prepričan sem, da imamo skupne vrednote, skupna pravila in če so te vrednote ogrožene, se moramo odzvati. In zato imamo danes razpravo. To je jasna situacija, ko je pravna država ogrožena v eni državi članici. Seveda to slabo vpliva na ozemno zaupanje, takšno obnašanje je nesprejemljivo. Jaz bi bil zelo vesel, če bi se kolegica Šodlova spomnila svojega govora, ko je bila premijejka in smo govorili o ustavni reformi njene vlade in je rekla, da bo sprejela rezultate Beniške komisije. No, potem pa se to sploh ni zgodilo. In vi sedaj danes pravite, da so vaše reforme v redu. To je posebno nespremljivo. Sram bi vas moralo biti, kolegica. Hvala. Gremo naprej, kolegica Špurek. Predsednica. Hvala. Predsednica, no, mene je zelo presenetilo, ko sem po sestanku z Vandarlajnovo videla, da naj eh, polski minister ne bi spohomenjal, pravne države. Kako to, da se to sploh ni omenjalo prej? In ko hrvaško predsedstvo pravi, da pravna država ni prioriteta, ne vem, me, se mi to zdi vprašljivo. Mogoče ne bi smeli prekiniti te razprave. No, vemo, recimo, da sedmi člen je deloval, tudi drugi vidiki niso bili uspešni, ampak vemo, da se bo ustava kršila še naprej in vemo tudi, da bo to vplivalo na državljane. No, reči moram, da bom pozorno opazila na to. Mislim, da je čas sedaj potekal. Evropska komisija mora biti bolj aktivna, slišati moramo tudi, kaj je treba ščititi državljane, tudi polske sodnike. Potrebujemo konkretna dejanja, komisarka. Eh, evropska unija je zgrajena na vladavini prava na tem stoji ali pade. parlament je že leta dva tisoč sedemnajst jasno izrazil stališče da situacija na poljskem predstavlja resna tveganja glede kršitev temeljnih vrednot unije in neodvisnosti sodstva nedavno smo ponovno potrdili to stališče in z resolucijo ocenili da se je stanje vladavine prava od začetka uporabe člena sedem poslabšalo vendar očitno vse to ne pomaga saj je sedaj po sprejetju slavnega muzzle law ki omogoča politiki da kaznuje in odpusti sodnike stanje na poljskem še slabše resnično je skrajni čas in očitno tudi edini način da izplačila sredstev unije povežemo s finančnim mehanizmom spoštovanja vladavine prava in v primeru kršitev ta sredstva zamrznemo. pravila je pač treba spoštovati to kar se dogaja na poljskem pa vpliva na ves pravni sistem unije. da tokrat sploh ne govorim o tem da lahko nespoštovanje vladavine prava vidimo tudi v nekaterih drugih državah članicah ali političnih strankah v njih frau präsidentin meine damen und herren! najlepša hvala gospod tran. vsakič ko smo v strasbourgu razpravljamo o tej reformi in vedno sem začuden kako zelo Močno se zavzemajo Poljaki za svojo domovino. Mislim, da bi si morali prebrati razsodbo iz leta dva tisoč devetnajst. Ne samo zato, ker tukaj ne postavljajo pod vprašaj, um, delitve oblasti, ampak zahtevajo, da lahko sodniki sami sebe imenujejo in delajo, kar želijo. To ni povezano z neodvisnostjo. Neodvisnost pomeni, da lahko sami odločajo o tem, kakšna bo razsedba, ne pa, da imenujejo svoje kolege. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Tomaš. Hvala lepa. Hvala, predsednica. Poljska je sedaj pod udarom evropskih institucij, ker želijo izvesti demokracijo doma pri svojem političnem in socialnem sistemu. To je žalostna resnica in to moramo povedati na glas. In vidimo nepravičen odnos starih držav do nekdanjih komunističnih držav, recimo kot je Poljska, stare demokracije, morajo razumeti, da ne moremo početi tega, kaj ti te S takšnim početjem nove demokracije nikoli ne bodo dosegle napredka. No, klientelizma je veliko v nekdanjih komunističnih državah, pač zato, ker imamo mm, nekatere dele starega komunističnega sistema, ki so preživeli in se potem vključijo kot taki v nove sisteme. Ampak s tem imamo potem tudi kar nekaj ostankov preteklosti, ker se ščitijo sodniki in takšni kriminalci. Žal vidimo takšno tranzicijo v vseh nekdanjih komunističnih državah in potrebujemo osvetlitev takšnih ukrepov. Hvala. Naj še enkrat obrazložim. Rekla sem, da bomo imeli enega člana na skupino. Žal, vi ste že imeli govorca iz EKR in tokrat eh, je to dovolj. Sedaj pa komisar Reinders. Reinders. Hvala, gospa predsednica. Poslanci, dovolite mi, da se vrnem na nekatera vprašanja v tej razpravi. Najprej glede novega zakona, ker je to dejstvo, imamo nov zakon od zadnje razprave pred nekaj tedni. Želim vam zagotoviti, da imamo v komisiji odprt pristop do dialoga z državami, zato da se rešuje težave, pa ne bomo oklevali pri rabi vseh orodji, ki so na voljo za to, da bi poskrbeli za spoštovanje evropskih zakonov. Ta nov zakon zbuja pomisleke. Ne vemo, če je to skleno z evropskim pravom, vključno z načelom primarnosti evropskega prava. Treba je spoštovati neodvisnost sodstva v Evropski uniji in tu gre tudi za vprašanje prenašanja pooblastil in vprašanj na Evropsko sodišče komisija sedaj podrobno analizira ta zakon in odzval bi se na komentarje nekaterih poslancev. Naj ponovim, da je Evropsko sodišče razsodilo, da ko gre za organizacijo pravosodnih sistemov na nacionalni ravni, to sodi v pristojnost držav. To je zelo pomembno pri izvrševanju teh pristojnosti. Države članice morajo tu upoštevati svoje obveznosti skladno z evropskim pravom. Evropsko pravo pa seveda tira spoštovanje evropskega prava zlasti pri neodvisnosti sodstva. To je bistvenega pomena, kaj ti polska sodišča so evropska sodišča. In na teh sodiščih morajo poskrbeti za to, da imajo polske državljani vse pravice, ki jim pripadajo po evropskem pravu. Zato sem resno zaskrbljen zaradi novega zakona in lahko vam zagotovim, da bom kot komisar za pravosodje prevzel vse odgovornosti, pač mi smo varuhi pogodb. Sprijeli bomo vse potrebne ukrepe, da bi poskrbeli za spoštovanje evropskega prava. Prav tako ugotavljam, da disciplinarna zbornica še naprej deluje, kljub razsodbam višjega sodišča. Tu imamo sodbo iz 19. novembra, potem je više sodišče zaključilo, da disciplinarna zbornica ni sodišče po pomenu evropskega in nacionalnega prava. Naj pa udarim, da so sobe Evropskega sodišča pravno zavezojoče in to je treba posem spoštovati. Nacionalna sodišča mora izvajati in poštevati nacionalne zakone, skladno s tem, kar trdi Evropsko sodišče. 4. februarja 2020 se je disciplinarna zbornica odločila, da bo ukinila delovno mesto prvega sodnika, ki je želel tu upoštevati sodbo, ki je bila že izrečena novembra. In šlo je za ukrepe glede njegovega plačila. Nacionalni svet za pravosodje ni neodvisni organ, ni nepristranski organ, ampak vidimo, da ta svet še naprej deluje. Recimo 31. januarja je svet izbral šest kandidatov, ki naj bi sedeli v tej disciplinarni zbornici, dva pa sta že člana v nacionalnem pravosodnem svetu. No, glede na današnjo razpravo, naj povem nekaj o situaciji na ustavnem sodišču. Rad bi spomnil na nedavni predlog iz decembra 2017, v katerem je bil sprožen sedmi člen. Je komisija ugotovila, da je neodvisnost in legitimnost ustavnega sodišča resno ogrožena. Posledično je ustavnost ogrožena polskih zakonov vprašljiva. Ne mora biti zajamčena. In tu lahko le rečem, da po razsodbi Višjega sodišča in Evropskega sodišča imamo sedaj kar nekaj organov na sodišču. Vaša razprava me spominja na različne izjave in sicer tudi na to, da je to sedaj privedlo do pravnega kaosa. In kontaktu, bi se odzval in rekel: To situacijo lahko popravimo, če bomo povsem spoštovali sodbe neodvisnih sodišč. In vsi organi jih morajo spoštovati. In za konec še nekaj naj dodam in rečem, da mi tu upoštevamo mehanizme pravne države, evropskega prava. Imeli bomo preventivno orodje, ki bo veljalo za vse države in se bo nanašalo na razvijanje pristojnosti pravne države. Ta instrument bo temeljil na različnih verjih, na informacijah, zato da bi odrazili realno vsake države. In to nam bo omogočilo, da bomo hitro ugotovili, kje imamo težave na področju pravne države. In s tem mehanizmom bomo pokrili vse države na isti način. Prvo poročilo См pravne države je pobuda komisije in to je en izmed prvih pobud komisije v letošnjem letu. Priprava tega poročila je že v operativni fazi. Mi imamo sedaj mrežo kontaktnih točk v državah članicah in te kontaktne točke bodo pomagale pri pripravi poročila. In poročilo bo tudi del novega cikla pravne države. Evropski parlament in svet pa boste v to še bolj vključeni. Ampak naj povem jasno ta preventivni mehanizem ne bo zamenjal mehanizma odgovornosti, kot so recimo postopek rešitve ali sedmi člen. Ko je to potrebno, bomo še vedno uporabljali te stare mehanizme. Uporabljali bomo vsa orodja, ki so nam na voljo, zato da bi spodbujali in ščitili pravno državo v vseh državah članicah, vključno s Polsko. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa dobi besedo gospa državna sekretarka Brnjac. Poslanke in poslanci, naj še enkrat poudarim, da predsedstvo in svet namenjata veliko pozornost temu, da je treba ščititi temeljne pravice in pravna država. To je v srčju naših bojazni. Lahko vam zagotovim, da bomo mi še posebej pozorni na stališča, ki jih danes slišimo tudi v razpravi. Glede naslednjih korakov pri postopku iz sedmega člena na svetu, lahko rečem, da je sicer pravna država, to je ena izmed prioritet našega predsedstva, ampak mi ne moremo vplivati na razprave in na sklepe na svetu. Na svetu bomo še naprej spremljali razvoj dogodkov in tudi na prihodnem svetu za splošne zadeve bodo to obravnavali. Hvala še enkrat. Tamit. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. Preden začnemo z naslednjo točko, pa moram še nekaj sporočiti. V skladu s sklepom sveta 28. junija 2018 in 31. januarja 2020. In po izstopu zrej kraljestva so me sporočili iz nizozemskih oblasti, da bodo novi nizozemski